govore. Kot prvi bo govoril Jorgos Papastankos. Epitrepsimo na enimeroso to soma. Hvala lepa. Dovolite, da parlament obvestim o provokacijah Turčije do Grčije. Nenehno kršijo eh, suvereno zračno območje Grčije in to vedno znova ugotavljamo. To pomeni, da vojaška turška letala preletajo grške otoke. Tudi pri ladijskem prometu ugotavljamo kršitve eh, oziroma prodore v grško suvereno območje. Egejsko morje je prostor, ki je v izključne pristojnosti Grčije. Ugotavljamo, da pa Turčija preko tega območja vedno znova tih otapi eh, nezakonite priseljence provokacije Turčije moramo obsoditi. In obsoditi moramo tudi to, da so kršene suverene pravice članice Evropske unije. Mislim, da bi morali poslati posem jasno sporočilo. Namreč, da bo to Turčijo oddaljilo od evropske perspektive. Hvala lepa. Hvala lepa gospod tabajdi az európai intézmény hvala lepa gospod predsednik glede na diskriminatorne ukrepe ki smo jih sprejeli leta 2004 to je vplivalo na zaposlene v institucijah EU, ki so prišli iz novih držav članic. To so ukrepe, za katere je Evropsko sodišče določilo, da so nezakoniti. Na podlagi tega vas želimo pozoriti na naslednje, na naslednjo diskriminatorno odločitev. In sicer, čez štiri leta in pol smo ugotovili, da so državljani novih držav članic še vedno obravnavani kot drugorazredni državljani. Kaj se je zgodilo, gospod predsednik? Naslednje leto je bilo objavljeno natečaj za vodja enote za tolmače za močarsko kabino in državljani iz katerekoli države članice so se lahko prijavili. Vodja enote ima naloge koordinacije in administracije, vendar vodja ni enote ima pomembno delo tudi v tem, da zagotavlja, da je specializirana terminologija EU dobra v mačarskem jeziku. Dva kandidata sta bila en Anglež in en Mačar. In presenečen sem bil, da so sprejeli angliško govorečega kandidata. Si lahko predstavljate, da bi francis, francosko enoto vodil španec. To je diskriminatorno, gospod predsednik, in to je nesprejemljivo. To bo povzročilo resno škodo Evropski uniji, njenim dokumentom in prevajanju v ustrezne jezike. In v imenu vseh novih držav članic protestiram proti temu. Hvala. Ja, vielen Dank, Sie werden. Hvala lepa. Odgovor boste seveda dobili. Naslednji je gospod Kristjan Silviu Buzoj. Kristjan Silviu Buzoj. Kristjan Silviu Buzoj. Njega. Marjan Potem Marjan, gospa Marjan Harkin. Hvala, gospod predsednik. Danes popovdan smo poslušali vam in poslušali vas in tudi druge o groznem stanju v Gazi in tudi o potrebi potem, da bi nemudoma dosegli premirje in umik izraelskih oboroženih sil iz Gaze. Moram povedati, da se v tem kontekstu strinjam z gospodom Konom Benditom. Parlament mora sprejeti stališče, da moramo ostati neodločeni. Trenutno pa ne moramo govoriti samo o nepomembnih stvareh. Zadnji vikend je na irskem del objavil, da bodo premaknili 2000 delovcev oziroma delovnih mest in to je zelo veliko pri krizi in to je zelo težko za delovce, ki del zaposluje in tudi za njihove dobavitelje. V tem kontekstu Evropski sklad za globalizacijo lahko odigra pomembno vlogo pri ponovnem usposabljanju delovcev in pri pomaganju in spodbujanju podjetništva. Pomembno je, da Evropska vlada zaprosi ta sklad za to, da bodo delavci lahko imeli zaupanje v prihodnost in da bodo zaupali Evropski uniji, da lahko pomaga vsem delavcem in tistim na zahodu in srednjem zahodu Irske. Hvala. Hvala lepa. Gospod Richard Črnecki. Hvala, gospod predsednik. Gospe in gospodje. tukaj smo, pravkar smo dosegli sporazum. Sporazum o tem, da se bo ruski plin pošiljal v države članice Evropske unije. Ampak kje je plin? Mislim, da bi morale države članice EU pokazati solidarnost v teh okoliščinah. Vendar ne solidarnosti ni že od samega začetka tega spora. Različne države članice so zauzele različna stališča. Na srečo smo se na koncu odločili poskusiti ostati pri enem stališču. Vem, da bomo o tem kmalo razpravljali, vendar želel sem pojasniti, da Rusija izkorišča gospodarski instrument v politične namene. Evropska unija potrebuje skupno energetsko politiko in ne energetske politike, ki jo oblikujejo države članice, ki gradijo naftovode pod Balskim morjem. Hvala. Hvala lepa. Laslo Tukeš. Elnök úr, tisztelt! Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Vemo, da so čips in Coca-Cola slabi za naše zdravje. V sedanjem globalnem okolju vemo, da so problematična tudi drugi proizvodi. Ampak podane so bile izjave, naprimer o vinu, in v naši regiji pridelujemo vino evropski denar dobijo tisti, ki se odločijo, da ne bodo nadaljevali za proizvodnjo vina. V Karpatskem gorovju pa imamo eh, zgodovinsko tradicijo. V, na Mačarskem smo imeli 6000 eh, hektarjev proizvodnje vina in eh, tudi v letu 2008 smo um, imeli več kot 20 tisoč hektarjev proizvodnje vina, sedaj pa je bilo to znižano. Sedaj pa bi rad govoril o tem, da je bila proizvodnja vina v tem območju uničena. Uh, Mačari verjamemo v dobro vino in želim vam v tem smislu vošiti srečno novo leto. Hvala lepa, Mary Lou McDonald. Hvala lepa. Rada bi govorila o vprašanju Palestine. Uh, vem, gospod predsednik, da ste bili uh, prej, zelo previdni pri, pri svojih izjavah o Izraelu. 900, 900 mrtvih palestincev, veliko od tega otrok, pa še vedno ne moremo obsoditi te izraelske brutalnosti. To ni samo nesorazmerno, ampak je tudi nepravično ne gre za varnostne potrebe Izraela, gre za ciničen napad ne na Hamas, ampak na palestince. Mislim, da imajo države članice moralno obveznost, da uporabijo vse diplomatske možnosti za to, da bi končale to nasilje to, da ravnamo za izraelsko administracijo v rokavicah, to ne deluje in nikoli ni delovalo. Izrael mora končno razumeti, da mora sprejeti posledice za svoja dejanja. Zato pozivam vse poslance, da naj uh, uh, zahtevajo suspenzijo sporazuma Euromed in vse trgovinske odnose med Izraelom in EU. Prav tako se moramo vzdržati vsakega poskusa uh, uh, nadgradnje odnosa med Evropsko unijo in uh, Izraelom, saj bi to bilo proti palestinskemu ljudstvu. Retorika človekovih pravic, ki jo toliko krat slišamo, mora biti sedaj dejansko tudi spoštovana, tudi v naših dejanjih. To je edini edina možnost za uspešen mirovni proces v bližnem vzhodu. Ja, hvala lepa. Kako težko je to? Uh, to izhaja že iz tega, kako težko se držite omejenega časa za govor. Razprava o tem bo popovdne, ampak hvala lepa za vaše prispevke. Naslednja je gospa Kathy Sinod. Moje volilno okrožje je bilo zagroženo zaradi napovedi, da bomo v tovalni del izgubili skoraj 2000 delovnih mest. To pomeni izgubo še dodatnih 2000 delovnih mest, ki so odvisna od dela. Del bo premaknil proizvodnjo na Polsko in te, k temu bo pomagalo 52 milijonov državne pomoči. Ali mi lahko komisija zagotovi, da je državna pomoč, ki jo Poljska uporablja v skladu s smernicami EU in ali mi lahko komisija zagotovi, da bodo na voljo dovoljšni skladi za globalizacijo, da bomo pomagali za poslovanje na Irskem. Hvala. Naslednji govornik je Dimitar Stojanov. Uvažajni dami in gospoda, pred dva dni četiri učilišta v grad Burgas. Gospod in gospodje, pred dvema dnevoma so štiri šole v bolgarskih mestih ugotovile, da so njihove stene poškropili z sovražnimi slogani. Uporabljali so derogativne turške izraze, s katerimi so opisovali nemuslimane. Gower naj bi bil samo pol človek. In ta beseda, Gauri, To je uporabljal bivši minister za kmetijstvo. Gospe in gospodje, naj vas tako opozorim na turško miselnost v 21. stoletju. Turčija nima mesta v Evropski uniji, ker je rasistična in ksenofobična država in spodbuja rasizem in ksenofobijo. To kaže, da Bolgariji niso izvir sovraštva, ampak žrtve. Evropski parlament je vedno nasprotoval rasizmu in pozivam vas, da to še enkrat storite in podprete našo pisno deklaracijo proti rasizmu v Turčiji. Hvala. A naslednji je Tune Kelam. Hvala. Češko predsedstvo bi naj rešilo to krizo s plinom. Vendar medijacija v eni krizi in drugi ni rešitev. Evropska unija ne more imeti vloge varuške. Rešitev je jasna. Če se zanašamo na strateško partnerstvo z Rusijo, potem lahko vidimo, da je to strateška napaka. Koren krize ni Ukrajina, ampak podjetje Gazprom, ki ni izpolnilo svojih obveznosti. Kajti že osem zaporednih let plinska proizvodnja podjetja Gazprom ostaja na isti ravni. To je tipični rezultat državnega nadzora nad proizvodnjo. To, da ne morejo zagotavljati plina Rusom in spoštovati svojih obveznosti zunaj, zaradi tega je Putin sprožil krizo in za grešnega kozla izbral Ukrajino. In zato je še bolj pomembno, da se posvetimo temu, da najdemo druge vire energije. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Magda Kozane-Kovač. Eh, Hvala lepa. Spoštovani poslanci, gospodarska kriza, ki bi naj bila najprej oddaljena od Evrope, je sedaj prizadela naše družine, naša podjetja, naše delavce. Dva poslanca so že govorila o tem problemu. Kot posledica recesije smo dobili sporočilo komisije o tej temi in ta e, jasno opozarja na to, da nismo vsi v enake situacije. Tisti, ki so na robu družbe, so še zlasti prizadeti. Radi bi zagotovili, da e, ta trenutna situacija ne bo pripeljala do pomankanja dostojanstva delavcev. Moramo ponovno prerasporediti naša sredstva in vire. Rada bi pozdravila sporočilo komisije in tudi izjavo komisarja Špidla, ki je dobro povedal, da se moramo posvetiti tistim najbolj ranljivim sektorem naše družbe. Te moramo podpreti v času gospodarske krize. Zelo upam, da bo ta novi pristop komisije omogočil uh, to, da ne bo prišlo do razlojevanja v Evropski uniji in upam, da bo Evropski parlament pri tem pomagal. Hvala lepa. Naslednji govornik je Magor Imre Čibi. Hvala predsednik. Soočamo se z. Uh, Eh, paradoksom, čeprav se zauzemamo oziroma nasprotujemo genetsko spremljivi hrani, vseeno je takšna hrana na razpolago v trgovinah. Večina potrošnikov pa se tega sploh ne eh, zaveda in na koncu ne vedo, kaj kupujejo. Možna rešitev bi bila, da bi lahko na označbah živil eh, zapisali ali živilo uspešno Eh, vsebuje genetsko spremenjene organizme. Do sedaj tega ni in to vodi do izkrivljanja notranjega trga. Čeprav so nekatere države članice takšne označbe že uvedle, druge države članice ne želijo uh, da bi živila vsebovala takšne informacije. Ljudje želijo imeti prosto izbiro pri svojih eh, živilih. Če, žel, če nam je mar, kaj želijo potrošniki, potem jim moramo to izbiro omogočiti. Zato pozivam komisijo, da naj poskrbi za pravni okvir za prostovoljno označevanje gnesko spremenjenih organizmov na evropski ravni. Hvala lepa. Boguslav Rogalski. Panie przewodniczący, pragnę z tego miejsca wezwać. Hvala lepa rad bi pozval svet naj v skladu z eh, členom 13 eh, pogodbe o Evropi poduzame določene ukrepe proti diskriminaciji um, na osnovi etničnih značilnosti. Dva izmed treh uh, litvancev, ki so polskega porekla in ki so iz, izvoljeni v, v eh, litvanski parlament. Dvema izmed treh takšnih poslancev se zgodi, da izgubijo na koncu svoj mandat. In to zaradi tega, ker se izrekajo za etnične poljake. Ta situacija je škandalozna in eh, to je diskriminacija. To tudi kaže na nespoštovanje etničnih manjšin in to na takšen način, da to ni primerno za Evropsko unijo. Dank, Daniel Hvala lepa, Daniel Štroc. Eh, danke, Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegove. Hvala, gospod predsednik. Ben Posselt, ki predstavlja bavarski CSU tukaj je tudi vodja. sorodnjakov. Pozival je Čehe, da spreme ustrezne ukrepe. To je nespremljivo. Benešti kriz so bili sprejeti v vmesni fazi. in sicer ne v času, ko še ni bilo ustrezne vlade. To ni rakast tumor, kot pravi, če je karkoli rakastega, tukaj je to avtor teh napad, napadov na Češko. Deset tisoči Nemcev živijo na Češkem in mnogi so tam tudi na obiskih in mnogi se tega veselijo. Izvolili so me za evropskega poslanca, ne glede na to, da sem državljanski državljan Nemčije. Hvala. Nikodin Bulčet. Hvala, gospod predsednik. Plinska kriza je prizadela 17 držav članic. Vzhodna in srednja Evropa sta bili najbolj pod vplivom tega spora, zaradi katerega so se ugasnile tovarne in zaprle šole. Tudi če se podpiše dogovor s pomočjo EU, potem Gazprom pravi, da se bo dobava plina zamudila, kajti kopije sporazuma še niso dobili. Skupina strokovnjakov bo pregledala pretok plina iz Rusije v Ukrajino in tudi, če se bo plin začel pretakati, bo trajalo okrog 36 ur, da bo to prišlo do držav EU. Zaradi tega Evropska unija potrebuje enotno politiko o energetski varnosti, zato da se izognemo konfliktom v prihodnosti in diversificirati moramo svoje vire energije. Pozdravljam namen parlamenta in delo parlamenta v zvezi s tem sporom in upam, da bomo dosegli ustrezno odločitev še pravi čas. Hvala. Hvala. Aurelio Juri. Spoštovano predsedstvo, lani smo praznovali 40. obletnico pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Leto prej pa sprejeli v tej dvorani resolucijo, v, s katero so bili predsedstvo, svet in komisija pozvani k okrepljenim prizadevanjem v prid učinkovitejšega multilateralizma in strožjega izvajanja omenjene pogodbe za katero vemo da je jedrske arzenale ja, zajezila zmanjšala pa žal ne. resolucija je tudi pozivala združene države amerike k umiku jedrskih konic z evropskega ozemlja ter veliko britanijo in francijo k ustavitvi njunih raketnih jedrskih programov. ker sem vstopil v ta spoštovani zbor šele novembra vprašujem koliko in kako so bili ti pozivi upoštevani oziroma prizadevanja uspešna glede na to da doživljamo projekt postavitve ameriškega protiraketnega ščita na češkem in poljskem in da le ta generira nove pričakovane napetosti med zahodom in rusijo ter zamisli in grožnje po novi nevarni jedrski oboroževalni tekmi. Veliko je bilo povedano o krizi plina in uh, vsi omenjajo, kako nevarno je dejstvo, da smo kot Evropska unija tako odvisni od ruskega plina. Vedno znova govorimo o tem, da je rešitev diversifikacija virov, da moramo najti alternativne vire, Ne smemo pa tudi pozabiti na to, da moramo varčevati z energijo. Pomislimo na to, koliko energije trošimo v Evropski uniji ravno v tem trenutku. Ena tretjina porabe je dejansko nepotrebna. Naj povem, da Romunija uvaža 14 milijonov ton plina iz Ruzije, ena tretjina tega pa se troši zaradi neustrezne izolacije hiš in podobnega. Evropska unija pa ne podpira ukrepov za izboljšanje situacije na tem področju, saj ne daje na razpolago dovolj sredstev. Moramo se vprašati, kaj je lažje, da najdemo nove vire energije oziroma ali je lažje to, da uh, bi z preprostimi ukrepi prihranili veliko energije. Miloš Krterek je naslednji. Pan predseda, Važeni pan predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Spoštovani predsednik, kolegi, letos praznujemo deseto obletnico evra in Slovaška je 1. januarja 2009 postala članica evroobmočja. območja. Našo valuto smo sicer eh, spoštovali, ampak sedaj smo z veseljem sprejeli evro. Kakor povedal premije eh, Fico ob novem letu, je evro nekaj, kar nas lahko ščiti pred tveganji in kar lahko Slovaški pomaga do napredka. Rad bi čestital slovaškim državljanom zaradi pozitivnega odnosa do nove valute. Vsem slovakom želim uh, vse dobro z evrom kot znakom našega napredka. Naslednja je Mari Panajotopoulos Kasijoto. Hvala lepa, predsednik. Ker ne bomo imeli razprave na to temo v Evropskem parlamentu, bi rada povdarila, kako pomembno je. Da eh, upoštevamo direktivo o zaposlovanju mornarjev v skladu z Mednarodne agencije za zaposlovanje in to bo pripeljalo do tega, da bomo ustvarili človeku vredne pogoje za mornarje. To je področje, ki bo v prihodnih letih eh, napredovalo in se razvijalo. Morja, ki obdajo Evropsko unijo, so morja, preko katerih poteka mednarodna trgovina in eh, pripričana sem, da bodo tudi mladi ljudje se vedno bolj odločali za to, da bodo naše delovno mesto v pomožstvu. Jörg Leitrit je naslednji. Dank, Hvala, predsednik. Rad bi govoril o nezakonitem. Uh, prevozu mladičev, eh, ki se je zgodil v Avstriji. Eh, že dolgo se potegujem za minuto govora na to temo in vesel sem, da mi je to končno uspelo. Eh, zanimivo pa je, da sem že tretjič med tem prisluhnil kolegu Rogalskiju. Torej, k dejstvom. Evropska policija je ustavila vozilo za 37 mladički, potrdila so bila ponarejena, saj mladičke še niso bili dovolj stari za prevoz ta prevoz se je začel v Španiji in eh, jasno je, da v Evropi še vedno obstajajo organizacije, ki ne upoštevajo določenih eh, določil za zaščito žival, živali in Evropska unija mora sprejeti minimalne kriterije, ki bodo tudi nadzorovani in izvajani strani vseh držav. Moramo prisiliti Eh, države, ki do sedaj niso bile dejavne na področju zaščite živali, da tukaj končno ukrepa. Naslednji je Jelko Kacin. Gospod predsednik, spoštovani kolegi. Krvavi ter neusmiljeni masakr nad palestinci v Gazi je simbol človeške nemoči in dvojnih meril, ki kriči v nebo. Ma res mora število mrtvih med palestinci doseči štirimestno število, preden mednarodni subjekti uporabijo mehanizme, ki so na voljo za posredovanje že od prvega dne spopadov. evropska unija si domišlja da je subjekt mednarodnih odnosov in svetovni politični igralec pa je res? smo mi subjekt če izraelska vojska ob vsej svoji sofisticirani obveščevalni podpori napade šolo polno civilistov ki jo financira evropska unija? mar obstaja mednarodno humanitarno pravo če izraelska vojska na silo preseli palestince v hišo ki jo naslednjega dne divje obstreljuje. večkrat sem bil v izraelu tudi v sderotu marsikaj vem toda ta izraelska akcija je nesorazmerna je pretirana in je nečloveška. početje je nemoralno je perverzno je bizarno saj je v svojem bistvu predvolilna kampanja. to je krvava predvolilna kampanja kolegice in kolegi. Nič. Hvala, gospod predsednik. Lahko to priložnost izkoristim za to, da podprem financiranje EU za podporo olimpijskih iger za invalide v Varšavi leta 2010 in za olimpijske igre leta 2011. Evropska komisija je za to namenila 5 milijonov evrov. Te olimpijske igre so bile na Irskem tudi leta 2003. To je bilo zelo dobro. V Evropski uniji moramo biti prvi, da podpiramo prostovoljstvo v športu. Ali lahko dodam kot pisno resolucijo, ki jo lahko poslanci podpišajo ob izhodu in upam, da jo bodo vsi podpisali, da podprejo financiranje EU za te posebne olimpijske igre za invalide. Hvala. Thank you. Jaromir Količek. Jaromir Količek. Hezký nový rok, pane předsedo. Vážení. Srečno novo leto, gospod predsednik. Poštovani kolegi, naj se na začetku povem, da se zelo čudim paradoksnemu načinu, kako Češka, ki je znana po svojem specifičnem odnosu do Rusije, kako Češka ne ravna ustrezno. To je država, ki se ni želela pogajati o energetski varnosti z Rusijo. Še bolj sem pa šokiran nad pristopom Evropske unije in Danielom Konom Benditom, ki Slovaški in Bolgariji grozijo s sankcijami, če ponovno vključijo svoje jedrske elektrane. Je bila to samo slaba šala ali naj ti ljudje pridejo k pameti in stopijo k drugim? Hvala. Angela Karas. Govoril bom o krizi plina, ki je v zadnjih dneh jasno pokazala, da je tukaj potreben določen boj. Eh, to je boj, ki je vzel za talce številne evropske državljane, saj so vsi odvisni od ruskega plina in to predstavlja velike probleme tako za državljane, kot tudi za industrijo. In to kaže tudi na nezaupanje med eh, tema dvema siloma, silama. Problem smo sedaj začasno rešili, ampak se lahko ponovi, če ne bomo končno ukrepali. Moramo preveriti energetsko varnost v Evropski uniji. Evropski parlament mora jasno poslati sporočilo, da se Evropska unija ne bo pustila izsiljevati in da se želi udeležiti pri razpravi o varni in trajnostni oskrbi z zemljskim plinom. Cilj, da bi znižali emisije za 20 odstotkov, ne moremo doseči, če bo, ta, če bo ta situacija ostala tako nestabilna, kot je zdaj. Hvala lepa, Marino Lineman, nje ne vidim. Naslednja je torej Silvija Adriana Tikau. Izvolite besedo. Ja. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană. Hvala lepa, gospod predsednik. Evropska unija mora kot prioriteto imeti skupno energetsko strategijo in akcijski načrt, ki bo izboljšal energetsko varnost Evropske unije. Prekinitev dobave plina v EU kaže, da je EU še vedno odvisna od svojih tradicionalnih dobavitev in nizke temperature to zimo s katero se ljudje soočajo, zaradi tega so imele elektrone veliko dela in okrepiti moramo svoje električno omrežje, da izboljšamo svojo učinkovitost in da bolj diverzificiramo svoje vire. Projekt Nabuko in terminali utekočinjenega plina v pristaniščih EU, pa tudi uporaba varne jedrske energije, to bi morali biti naše prednostne naloge zato da izboljšamo svojo energetsko varnost. Sodelovati bi morali z Evropsko investicijsko banko in Združenimi narodi, da ustrezno financiramo to projekte. Hvala. Hvala lepa, gospod Mitler. Za minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej želim govoriti o Zimbabveju zdi se mi, da če tega ni na naših televizijskih zaslonih, danes to sploh ne briga. Nedavno smo imeli tukaj Justine Mokoku, ki je vodja mirovnega procesa v Zimbabveju in ona je doktorica in v Kajru so jo zadržali 21 dni, preden je lahko prišla na sodišče. Imela pa je tudi znake mučenja in zlorabe in to samo zato, ker je bila zagovornica človekovih pravic. Trenutno se nahaja v samici v zaporu najviše varnosti in njena prihodnost je odvisna od mnogih ljudi, pa tudi prihodnost drugih ljudi je ogrožena zaradi Mugabejevega režima. Veliko smo že povedali o tem in veliko smo to že obsojali, vendar življenje za običajne državljane Zimbabveja ostaja nespremenjeno in mislim, da je čas, da se ponovno lotimo tega in od sveta in komisije zahtevamo, da spremejo ukrepe, da enkrat za vselej prevedemo pred roko pravice tiste, ki so za odgovorni v Zimbabveju. Hvala. Hvala lepa, gospode Rosa, prosim. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Izjava predsednika o Gazi in odločitev parlamenta, da bomo sprejeli resolucijo o tej temi in da bomo zahtevali eh, prekinitev ognja v tem konfliktu, o tem bom govoril. Z več kot 900 mrtvimi je jasno, da je to vojna. Ustrajati moramo da Izrael us, eh, konča z ubijanjem. Gaza je največja ječa na svetu in sedaj tudi klavnica, kjer umirajo možje, ženske in otroci, samo zato, ker so palestinci. Kakšen zločin so zagrešili otroci, ki so sedaj eh, umrli v tem konfliktu in eh, kako lahko Evropska unija preprosto stoji in gleda, kako se to dogaja svet eh, mora prenehati iskati izgovore in mora končati z tem klanjem. Nadgradne odnosov med EU in Izraelom ne bo, dokler ne bo Izrael pripravljen na konstruktivni dialog z vsemi predstavniki palestinskega ljudstva. Hvala lepa, nekoliko ste prekoračili svoj čas. Sedaj pa dobi besedo gospa Folkin za minuto in pol. Hvala lepa. Evropska unija je organizacija držav, ki imajo skupne urednote. Zato bi morala Evropska unija narediti vse, eh, da ne, ne bi dovolila promocijo sovraštva. Um, Eutel Sad se je sedaj odločil, da bo prenašal uh, televizijo Al-Aqsa, ki jo spodbuja Hamas. In to kaže na to, da da eh, posel pač nima nič opraviti z tem, kar je pravično. MDTV, televizija iz Kitajske, je bila blokirana. Kljub protestom pa je upravni odbor Eutelsata eh, zavrnil možnost, da bi spremenil svojo odločitev. Upravni odbor Eutelsata je zelo čuden pri svojih poslovnih odločitvah. Gospa Figoredo, za minuto in prav. Hvala. Hvala lepa. Na začetku želim povedati naslednje. Govornica je bila prekinjena, gospa Figoredo ima besedo. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Napad Izraela na Gazo je vojni zločin in je zločin proti človečnosti. To, kar se dogaja, je tragično. 900 palestincev je že umrlo, tudi veliko otrok in na tisoče ranjenih je bilo. Pozvati moramo k koncu tega konflikta in pozvati moramo k koncu izraelske blokade, ki spreminja Gaza v koncentracijsko taborišče vsi se morajo upreti takšnemu ravnanju. Ljudje iz vseh držav in kontinentov morajo jasno nasprotovati takšnim zločinom. Evropska unija in druga vodilna telesa v Evropski skupnosti morajo pozvati k neposrednemu koncu napada na Gazo in k neposrednemu koncu izraelske blokade. Hvala lepa, gospa Figoredo. Gospod Zverina, prosim. Mne v poslednji dobi zaujalo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V zadnjem času sem opazil, da, neka, da so nekatere češke zavarovalnice odpravile bonuse za ženske, ki so kupile avtomobile. Gre za zakon proti diskriminaciji. Vedno znova doživljamo, da nekateri politiki in nevladne organizacije svoje stališče o enakih pravicah žensk in moških eh, pretiravajo. Dnevno doživljamo, da, so, da se moške in ženske v številnih vidikih različno vedajo in to se odraža tudi v zavarovalniških pogodbah te razlike pomenijo, da je takšen boj pravzaprav vnaprej spodletel. Ženske in moški so si različni. In moški in ženske se v vsakodnevnih odnosih dopolnjujejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Batten. President. Hvala, gospod predsedujoča. Nova anketa v EU je bila objavljena pravkar v Veliki Britaniji. Velika vprašanja so v zvezi s tem, da Evropska unija nima stika z realnostjo. 83 odstotkov tistih pravijo, da, ki so bili anketirani, pravijo, da bi moralo britanska zakonodaja prevladati nad zakonodajo EU. 71 odstotkov želi referendum o nadaljem članstvu v EU. Žal ni veliko možnosti za to, kajti vlada laboristov jim ni ponudila niti referenduma o Lizbonski pogodbi. Britanski državljani si želijo prosto trgovino, prijateljstvo in sodelovanje z EU, ne pa da jim vlada Evropska unija. Če bi imeli resnično pošten referendum in jih vprašali, ali si želijo vedno tesnejšo integracijo gospodarsko z EU ali zapustiti EU, potem bi velika večina glasovala proti. Hvala. In kirja doj lehto logo. Hvala lepa. Gospa Doj, prosim. Eh, Gospod predsedujoča, želim spregovoriti o vedno manjšem strokovnem delu v predlogih tega parlamenta in v nekaterih poročilih in predlogih sprememb, za katere smo odgovorni mi poslanci. Velik, vedno več je populističnih odzivov, ki so skriti v politične namene, naprimer fitofarmacijska sredstva. Nobene podrobne ocene vpliva ni bilo in v zvezi z endokrinimi disruptori ni zadostnih podatkov. Nekonsistentnosti so med tem in direktivo REACH. Gospod predsedujoča, zakonodajo EU sramotimo na mednarodni ravni zaradi te velikega pomanjkanja dobre znanosti. hvala. gospodin predsjedatelj kolegi gazovodna kriza v kuvajtu se ukazuje. kriza ki se je začela na začetku leta dva tisoč devet je hitro dosegla grozne razsežnosti na bolgariji v bolgariji v Bolgariji nimamo alternativ v zvezi z dobavo plina iz držav EU. Ne bom govoril o zelo kratkoročni rešitvi sprejemalcev odločitev v Bolgariji, da so popolnoma odvisni od Rusije. Sedaj je pomembno sprejeti ukrepe, s katero bomo krizo spravili pod nadzor. Za Bolgarijo to pomeni, da najdemo alternativo s pomočjo katere se bomo lahko rešili ruske odvisnosti. Zato mora Bolgarija slediti Slovaški in sprejeti odločitev, da ponovno zažene bloka 3 in 4 jedrske elektrarne. Samo tako lahko Bolgarija zmanjša neposredno škodo in škodo zaradi drugih vrst goriv. Hvala. Hvala lepa, gospa Petra. Gente, dragi kolegi, având... Uh, Predsedujoča, kolegi. Ker se je pravkar začelo leto 2009, mi dovolite, da povem, da se mi zdi, da tu ne bo enostavno leto. Leta 2009 bomo praznovali 20-letnico konca hladne vojne zrušenja berlinskega zidu in kot evropska poslanka, pa tudi kot romunka, ki je živela pod komunističnim diktatorstvom, naj povem, da je to za nas pomenilo po eni strani prehod v demokracijo in za druge je to pomenilo sprejem eh, novih eh, kolegov. V letu 2009 se moramo truditi, da bi ustvarili Evropo za vse evropske državljane. Evropo, kjer bo vseh 500 milijonov ljudi razumelo, razumelo, da so njihove pravice zajamčene, da nihče ne bo diskriminiran, da se nihče ne sme počutiti tujca v Združeni Evropi. Vsi smo evropski državljani, imamo enake vrednote in enaka čustva, ne glede na to, kje smo bili leta 1989. Gospod Janovski. pani przewodnicząca! parlament europejski wielokrotnie o številnih priložnostih govoril o ekoloških vprašanjih. Rad bi vas opozoril na nekaj, Eh, na kaj so me upozorili mladi ljudje, ki se zauzemajo za ekološka vprašanja? Cene za, za reciklacijo eh, papirja ali plastike padajo. Situacija na polskem trgu je takšna, da ljudje, ki kupujejo reciklažni papir. Pravijo, da je ta poceni, tisti, ki reciklirajo papir, pa pravijo, da je to predrago. Trenutno otroci zbirajo recikliran papir, ampak ta na koncu konča v odpadkih. Drage kolegice in kolegi, zelo sem se potrudila za to, da bi lahko spregovorili čim številnejši. Ampak sedaj smo zaključili za enominutnimi govori in prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. In sicer gre za skupno razpravo o poročilu gospe Kriste Klas. Tukaj gre za direktivo o določitvi okvira za trajnost narabo pesticidov in pa za poročilo gospe Hildred Brajer, dajanje fitofarmacijskih sredstev v promet poročevalki bosta začeli z razpravo najprej gospa klas za štiri minute gospa predsedujoča spoštovani spoštovani gospod komisar spoštovane kolegice in kolegi danes imamo rezultat številnih pogovorov